skupine v Iranu legitimne vojaške tarče. 650 e, milijonov dolarjev, milijard dolarjev je proračun, e, vojaški proračun Amerike na leto in nekje ga je pač treba izkoristiti torej v vojni. Menet. Najlepše e, hvala in sedaj za eno minuto gospod Kubilius. Zadev. Gospod visoki predstavnik, drage kolegice in kolegi. Iran in Irak je treba gledati v širšem kontekstu regije, eh, kjer je vedno več agresivnih avtoritarnih režimov in kjer, ki se vedno bolj stabilizirajo. To je eh, tako v Libiji, v eh, Siriji in tudi v državah blizu Rusije na severovzhodu. Regija se destabilizira in zaradi tega nekateri postajajo še bolj agresivni naša pristojno, eh, prisotnost eh, je tukaj bolj potrebna skupaj z NATO. Mi zaenkrat samo govorimo o strateški avtonomiji v Evropski uniji, sedaj pa moramo pokazati, eh, če je temu res tako. To pa pomeni, da se postavimo po robo kaosu in nestabilnosti v našem soseščini. Na uh, odboru AFED ste rekli, gospod pod, eh, predsednik, da uh, je važno za Evropo, da zagotovi stabilnost v svoje soseščini, če bolj, želi biti bolj uh, pomembna. Najlepša hvala, sedaj pa za eno minuto, gospa Santos. Nis Najlepša hvala. Na začetku tega leta je bila situacija na Bližnem vzhodu prizadeta zaradi enostranskega okrepa ZDA, ko so usmrtile poglavarja, poveljnika Sulejmanja. Zato moramo rešiti to krizo. Prišlo je pa do novih dogodkov, kot je strmoglavljanje ukrajinskega letala napad na ameriško oporišče, kar je še zaustrilo razmere. Zato mora Evropska unija pozvati k destabilizaciji in pomiritvi situacije. Treba je zahtevati od Irana, da, z, da preneha z represijo tistih, ki na ulicah zahtevajo reforme. V tem trenutku ni čas za omahovanje. Zato podpiramo sklep sveta ki je bil sprejet v petek, da podpremo mandat visokega predstavnika, da storimo vse, kar lahko za to, da ohranimo jedrski sporazum z Iranom. Dolgo časa smo si prizadevali za ta sporazum in treba se je tega držati. Od Evropske unije zahtevamo odločnost in pa tudi prizadevanje za to, da storimo vse, kar lahko. Hvala lepa za eno minuto, gospod Azmani. Hvala, gospa predsedojoča. Dogodki v Iranu in Iraku nam kažejo, kako krhka je stabilnost na tem svetu in da je eskalacija vedno prisotna nekje za ovinkom. Zato, da uspemo, moramo začititi vaše globalne interese in se povezati. Moramo bolj govoriti v en glas kot Evropska unija, povečati svoje vojaške zmogljivosti. Dobro je, da Evropska unija želi ohraniti jedrski dogovor z Iranom, moramo pa ga tudi posvariti da eh, ne sme škoditi ali poškodovati protestant, pr, eh, protestnikov, eh, da so to iranski državljani in eh, podvojiti moramo svoje napore, da se začne eh, dialog med ZDA in Iranom. To je edina pot iz te zelo nejasne in težke situacije. Edmestr Najlepše hvala in sedaj za eno minuto gospod uh, Butikofer. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod eh, visoki predstavnik, začel bom zelo realistično. Naša evropska roka je v tej konfliktu šipka, naša vloga je majhna, ampak če želimo resno prevzeti svojo odgovornost, potem se moramo povezati in se dobro uskladiti in to usklajevanje eh, mora biti eh, v rokah eh, visokega predstavnika, kar je tudi njegova odgovornost. Jedrski sporazum želimo ohraniti, ampak tudi zelo jasno moramo zavrniti um, agresivnost uh, Irana v drugih vidikih njegove zunanje politike. Pri tem pa ne eh, mora komisija uh, investirati uh, v to in postati partnerica. In še najpomembnejše na koncu, veliko temnih oblakov je, obstaja pa uh, žarek upanja. To je uh, vključevanje iranskih državljanov in v zadnjih časih celo uh, iraških. Z njimi moramo pokazati učinkovito solidarnost. Hvala lepa in sedaj za eno minuto, gospa Kempa. opravičujem se naredila sem napako sprva je gospod Majer in potem šele gospa uh, e, Kempa se opravičujem torej sprva gospod Majer hvala gospa predsedujoča najlepša hvala gospa predsedujoča tukaj doživljamo um, nekakšno kazanje ega z obeh strani ne Omenjamo pa političnih razlogov, zakaj se strani obnašajo tako, kot se obnašajo v ZDA. Tudi demokrati ne kritizirajo tega terorističnega dejanja v Iranu. Eh, si režim prizadeva, da bi zatrli proteste na ulicah. In naj bi nevede strmoglavili ukrajinsko potniško letalo v ZDA pa vidimo Trumpa, ki ga čakajo volitve novembra. In v Ameriki ljubijo trdo roko in tudi stroge ukrepe, um, ko gre za teroriste. Iran pa potrebuje solidarnost. Uh, svojih ljudi, kajti če ne tega nedemokratičnega režima, ne bodo mogli več dolgo ohraniti. Najlepše hvala, gospod eh, Majer. Ali spremete moti karton gospoda Butikoferja? Da, potem dajem besedo gospodu Butikoferju. Gospod Majer. Omenili ste strmoglavljanje ukrajinskega letala in s tem v zvezi omenili smolo. Se mm, bi lahko, prosim, opravičili vsem svojcem in žrtvam. Pri takšnih dogodkih ne moremo govoriti o smoli, to je res velik cinizem. Izvolite, gospod Mojtkofer. Gospod Bütikofer, mogoče bi lahko bolj natančno prisluhnili. Iran je dejal, da je šlo za smolo in za neželjeno strmoglavljenje. Prosim, da to upoštevate. Sedaj za eno minuto, gospa Kempa, dajmo besedo. Najlepše hvala, gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Situacija je težka, razmere so zaskrbljujoče ampak eh, res govorimo tukaj v parlamentu o aroganci, o ignoranci in uh, nimamo razloga, da bi bili zelo optimistični. Kot Evropska unija imamo veliko možnosti, ne samo diplomatskih, lahko tudi pošljamo humanitarno pomoč, razvojno pomoč in podobno. Ta položaj nam kaže, da misije, vojaške misije v Iraku in posledice tega so uh, hude. To je neodgovorno. Uh, ogromno dela je še pred nami. Boriti se moramo proti Daješu. Uh, Eh, pripravili smo rezolucijo o beguncih z eh, tega področja v Evropskem parlamentu. Omenjamo posebej kristjane, ki so v zelo težkem položaju. Eh, in umik vojaških sil, po mojem, ni dobra rešitev. Eh, Evropska unija mora igrati veliko vlogo, ne pozabljajoč na Rusijo, ki ima tam tudi na Bližnjem vzhodu veliko težo. Thank you very much now. Najlepše hvala sedaj pa za eno minuto, gospod Botenga. Donald Trump fait peur. Najlepša um, hvala. Donald Trump uh, nas ogroža, ravno tako ta eh, kriza. Veste, da je ključnik tretja svetovna vojna res najbolj uporabljen ključnik v zadnjih eh, dnevih. Sam ne razumem, zakaj tega ne obsodimo bolj eh, ostro. Sedaj zahtevamo od Evropske unije, da storijo več. Kot veste, so države članice um, ukrepale in posegale v Iraku, v Iranu, v Siriji, v Libiji. Mar ne vidite, kako katastrofalno so bile posledice? Si želite dodatnih katastrofalnih posledic? če želite res um, pomiriti naše državljane, potem moramo ravnati drugače. Če želite pomagati Iračanom, potem morate spoštovati željo njihovega parlamenta, ki želi, da tuje vojaške enote zapustijo države. Treba je podpreti razvoj na področju gospodarstva, socialnih pravic in zdravstva v tej državi. Hvala, Hvala lepa in sedaj za eno minuto, gospod Patton. Pred eh, Božičem sem v tem parlamentu rekel, da je jedrski sporazum z Iranom mrtev in da nujno potrebujemo načrt B. Gospod eh, Borel, visok eh, predstavnik, ne rad to sedaj ponavljam, ampak res je tako, EU se mora zbuditi. Jedrski sporazum ne omogoča mir in varnost, ampak trenutno začenja ravno nasprotno. Um, Iran je začel z um, bogatenjem urana. Uh, Iran uh, je um, proti državam članicam Evropske unije zagrozil z povračilnimi ukrepi. Edini način je, da um, osvobodimo politične osvo, zapornike in uh, vzpostavimo novo prijateljstvo z Washingtonom, ne pa z Iranom. Um, nehati, je treba z podporami po, proti, um, oziroma na podporami napadov na uh, eh, ZDA. In mi imamo um, ustrezne uh, možnosti, uh, da podpremo druge alternative jedrskemu sporazumu in dosežemo mir v regiji. Najlepše hvala za eno minuto, gospod Tobi. Najlepše hvala, gospod predsedujoče, gospod podpredsednik, visoki predstavnik. Uh, ta uh, letalska nesreča, v kateri se je umrlo 176 uh, eh, ljudi, uh, zasluži uh, naše uh, sožalje vsem uh, svojcem. Um, 17 je bilo žrtev iz Švedske, iz moje države. Moramo uh, bolj resno obsoditi to sestrelitev letala. Um, še posebej um, to uh, zadeva tiste države, ki so uh, vključeni na nek način preko svojcev uh, v to nesrečo uh, in uh, svojci imajo pravico do neke vrste očkodnine. V Iranu potekajo proteste, Evropska unija te proteste mora podpreti kot vse demokratične sile ter reforme v državi najlepša hvala eh, za eno minuto gospa guteland. Ja, gospa predsedujoča visoki predstavnik varnostni položaj v iranu in iraku se je popolnoma spremenil obstaja nevarnost prave vojne in odnosi z tema državama so res eh, težki komplicirani. Evropska unija mora narediti vse, da se zmanjšajo napetosti. Moramo eh, razložiti, da si želimo drugačno prihodnost, demokratično prihodnost, kjer se spoštujejo človekovi pravice in tudi um, jedrski sporazum. 176 ljudi je uh, umrlo prejšnji teden v uh, sestrelitvi letala. To je še povečalo um, napetosti z Iranom in 17 uh, uh, žrtev je bilo iz Švedske, med njime tudi otroci in mladi. Zares uh, moramo opraviti preiskave, resne preiskave, da ugotovimo, kaj se je dejansko zgodilo pa tudi um, očkodnine je treba zagotoviti. E, važno je povedati svojcem, da smo na njihovi strani. Najlepše hvala. In uh, sedaj za eno minuto, uh, gospa Porit. Uh, e, komisar uh, Borel, stalne napetosti med Združenim kraljestvom Irano in ZDA, v te mora vstopiti Evropska unija kot medijator. Uh, na eh, prvo eh, glavna podpora pa mora biti zaščita evropskih državljanov. Mislim tudi na uh, uh, eh, gospod, ki je uh, štiri mm, leta in, oh, bila v zaporu v Iranu. Resno je to treba jemati. Eh, gospa je danes tukaj v Evropskem parlamentu in tudi jutri in zaradi tega eh, vas eh, pozivam, da se z nami srečate. Želimo izpostaviti človekove pravice kot nekaj, o čemer se ne da pogajati mora obstajati svoboda potovanja in to mora biti del kakršnega koli sporazuma, ki ga bomo dosegli z Iranom. One... Najlepše hvala in sedaj za eno minuto gospa uh, Gregorova. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Ne smemo uh, podpirati. Um, nasilnih terorističnih skupin v eh, okolici ali okoli Irana, kar Iran počne. To je dejstvo. In um, ameriška strategija spremembe režimov, ki se sedaj dogaja, se ne bo tega spremenila. Libija, uh, Afganistan, Irak in tako dalje. Lahko bi naštevala še veliko neuspehov ZDA. Uh, na tem področju. Evropska unija mora jasno razložiti to našim ameriškim eh, kolegom, da rakete ne stabilizirajo regij, ampak pogajanja jih. Gospod eh, Borel, razložite to Združenim državam Amerike. Ne bomo podprli vojaških eh, intervencij v Iranu, podpiramo pa varnostno in gospodarsko sodelovanje z Iranom, ki bo temeljilo na človekovih pravicah in svoboščinah. Najlepše eh, hvala in sedaj za eno minuto, gospa Sardone. Sulla crisi kar se tiče uh, krize in v Iranu, Iraku ter nasilja, ki se tam dogaja, um, smo v Evropi razklani. Iz um, razili smo svoje stališče le, da podpremo Trumpa. Ampak to je paradoksalno. Sulejmana smo uh, slavili tudi v Evropi kot uh, heroja, po drugi strani pa smo priča uh, popolni tišini, ko gre za sestrelitev letala, v katerem je umrlo 176 ljudi. Uh, kriza izhaja iz napada na uh, Iran, uh, ki je prišel iz uh, veleposlaništva ZDA v Bagdadu. Uh, imamo potem posledice uh, uh, v Iranu samem. Uh, tu, velikih napadov na prebivalstvo za strani nasilnega iraškega režima. Mm, Gospa uh, Mogherini je pred uh, dvema letoma prišla v Iran uh, zakrita z ruto in ni tega obsojala, ampak to je v nasprotju z našimi vrednotami in demokracijo. Hvala. Najlepša hvala. In sedaj za eno minuto, eh, gospod, eh, Kuloglu. Hvala lepa, gospod Borel. Malo sem bil presenečen nad vašim govorom. Nekaj ste pozabili. Kdo se je najprej umaknil iz jedrskega sporozuma? Gospod Trump. Kdo je ubil gospoda Sulemanja? Gospod Trump. Kdo je ukrepil hardlinerje v Teheranu? Gospod Trump. Imel sem velik privilegij, ker prihajam iz države, edine države v EU, ki je, ker imamo eh, seveda tudi kar nekaj možnosti za to, da vplivamo na Iran. Seveda moramo vplivati na Iran, prav tako pa moramo pritisniti na ZDA. Sicer, gospod Trump, bo gospod Trump mislil, da smo samo po sebi, sami po sebi umevni, gospod Borel. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mandl, minuta prosim. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Štiri kratke misli v tej minuti. Prva. Kaj razlikuje ZDA in Iran? Kaj je Iran? Kakšen pomen ima jedrski sporozum za nas danes? In kaj lahko Evropska unija stori? ZDA so prastara demokracija, ki deluje. Iran pa je totalitarni režim, ki vedno znova krši človekove pravice. Zato sem presenečen, da tudi v tem parlamentu levi in desni populisti državi enačijo. Iran pa je tudi država, s katero smo podpisali jedrski sporozum. Sporozum je pomemben zato, da preprečimo Iranu, pripravo jedrskega orožja. In točno to moramo tudi zagotoviti. Paziti moramo na to, da Evropska unija stori to, kar je predlagal avstrijski zunani minister. Diplomacija med ZDA in Iranom po, kot neka vrsta posredovanja, kajti seveda dialog je boljši kot streljanje. In gospod Borel, Dunaj se ponuja kot mesto za pogajanja. Upoštevajte to, prosim, gospod Borel, in pomislite na našo varnost. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Köster, minuta. Glavno odgovornost za trenutni položaj na Bližnjem vzhodu nosi diktatura Ajatole. Sulejmani je načrtoval in izvedel veliko terorističnih dejanj. Bil je odgovoren za nasilno zatrtje protestov pogumnih Irancev lani, ki so si želeli samo več demokracije in svobode in so zato šli na ulice. Iranski režim je homofoben in antisemitski. Želi uničiti Izrael, to je njihov cilj. Kot evropejci moramo nastopiti proti temu. Oboj Sulejmanja je mednarodno pravno prešljiv. To je ogrozilo mir. Mir lahko zagotovimo le, če bomo upoštevali mednarodno pravo. Sedaj je pravi čas za diplomacijo. Jedrske sporozume je potrebno rešiti in potrebno je delovati multilateralno. Smo na strani protestnikov, ki se borijo za sekularni Iran in za demokracijo in človekovice in zato tvegajo svoje življenje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Geta, minuta. Preden se vprašamo, kaj storiti, si oglejmo resničnost na Bližnjem vzhodu. Iranski režim ima težave na svojem ozemlju. Tragedija ukrajinskega letala je ga je še bolj diskreditirala, tudi znotraj svoj meja. Ta teokracija slabi tudi režim v Siriji in sedaj se izolirajo na Bližnjem vzhodu. Torej, kaj lahko stori Evropa? Niti Rusije, niti Irana, niti ZDA ne bomo pripričali v spremembo. Se oprečujem, ne slišim tolmačenja, pravi predsedojoča. Aha, sedaj pa je vse v redu. Prosim, če lahko ponovite. Se upravičujem. Ça va Il y a un micro, il y a une traduction. Je zdaj vse lepo in prav? Da? Prav. Bom začel od začetka. Preden se torej vprašamo, kaj storiti, si oglejmo novo resničnost na Bližnem vzhodu. Iranski režim je sedaj sporen na svojem ozemlju, tudi v Iraku in Libiji. In tragedija ukrajinskega letala je samo še povečala diskreditacijo tega režima tudi izven njegovih meja. Teokracija je oslabila tudi sirski režim in Rusija je sedaj v bistvu sama na Bližnjem vzhodu. Torej, kaj lahko stori Evropa? Niti Irana, niti ZDA, niti Rusije ne bomo spremenili v drugačen način razmišljanja. Brez enotne diplomacije ne bomo razrešili te krize. Moramo pa vsakemu jasno povedati, da mora jedrski sporozum preživeti. Bašar al-Assad če ne bo dosegel kompromisa, mu grozi poraz. Prav tako Rusija mora nekaj storiti, sicer bo precej bolj izolirana. Merci, one... Hvala lepa. Sedaj pa gospa Han, minuta. Und... Spoštovane kolegice in kolegi, ciljni uboji ljudi, to je barbarstvo tudi grožnja, da bodo uničevali kulturne znamenitosti. Oboj Sulejmanija je proti mednarodnemu pravu in to moramo zelo jasno povedati. Mi, evropejci, smo sedaj postali tudi mirovni strokovnjaki. Tudi zahvaljujoč ZDA in vemo iz izkušenj, da politiki ne uspe, če ne upošteva izkušenj. Kolektivna odgovornost je zelo pomembna. Mednarodno pravo je potrebno spoštovati, mednarodne organizacije tudi ne sme se kršiti dogovorov. In še prav posebno na Bližnjem vzhodu, še prav posebno pri jedrskem sporozumu z Iranom, moramo to upoštevati. Ne ZDA prve, ne Evropa prvi, vsi skupaj moramo ukrepati in sedaj ni časa. Pozabljamo, potrebujemo mir, ne vojne. Potrebujemo čezatlantsko skupno mirovno politiko, ki bo se osredotočale na skupne vrednote in tudi skupne cilje. Pri geostrateških vprašanjih za okolje, za podnebje, pri vsem tem je zelo potrebno takoj ukrepati, samo skupaj bomo močni. To velja za Evropo, za EU in za čezatlantske odnose. Hvala lepa. Hvala lepa. Spremete modri karton gospoda Tomaca, prosim, sedaj je vaša. Hvala lepa. Gospa predsedajoča, dejali ste, da je uboj Sulejmanja barbarsko dejanje. Menite pa, da ni prav torej likvidirati nekoga, ki je terorist? Gospa Han, 30 sekund. Hvala lepa za vaše vprašanje mnenja sem, da je to dejanje proti mednarodnemu pravu. In mislim, da moramo tukaj na plenarnem zasedanju razmišljati tako, da nismo pravosodna vrja oblasti. Povedati pa moramo, da je to proti mednarodnemu pravu in to moramo tudi jasno izreči. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Hakar, en minuta. Arvača puhemies Hvala lepa. Spoštovana predsedujoča, Iran je največja težava na, v tej regiji. Že leta širi svoj vpliv, tudi vojaški, in to je vodilo do težav. Iran ima dva velika cilja. Jedrsko orožje še vedno to razvijajo, v svoji državi, prav tako pa želijo tudi razširiti krizno področje. In zato je seveda Iran velika težava. Izrael pa je edina demokracija na Bližnjem shodu. In lahko seveda samo molijo, da jih ne bodo uničili. Evropa se spoh ne bi smela umešavati v te razmere, vendar pa mislim, da to ne bo mogoče če nafte ne bi bilo v tej regiji, bi pa potem morali prodajati kamele, verjetno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Zovko Minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Prvi teden novega leta smo vsi doživeli nepričakovane dogodke. Veliko povečanje napetosti na Bližnjem shodu in širše. Krok 3000 vojakov iz 19 evropskih držav, ki so v Iraku, je ta dogodek vplival tudi na varnost Evropske unije in to neposredno. Razmere v Iraku in Iranu so zelo zaskrbljujoče. Nepotrebno je pozdraviti vse poskuse mirne deeskalacije. Zato pozivam vse strani, da se zdržijo in da namenijo prostor dialogu. Spoditi moramo naše partnere, da premo diplomatske kanale in potrebujemo skupni načrt prepričati Iran, da je tudi za njih dobro, da ostanejo pri sporazumu. Tudi v odnosih z Irakom moramo biti stabilni in produktivni. Potem, ko je država trpela zaradi pohoda ISIS-a, se sedaj vrši obnova. Bila sem lani v Bagdadu z odborom AFET in žal mi je, ko vidim, kako se ta krhek mir eh, sedaj, kako, tega krkega miru skoraj da ni več. Pozivam vas, visoki predstavnik, da storite vse, kar je v vaši moči, da pokažete, da je EU lahko posrednica v teh zaskrbljujočih razmerah. Hvala lepa. For... Hvala lepa. Minuta, gospa Jones. You, Hvala lepa. Spet Donald Trump ne razmišlja strateško in geopolitično. To je sprožilo določene dogodke po po boju generala Kasima Sulemanija v Iranu. Upanje, da se bodo stvari pomirile, da se razbinile, ko je bilo sestreljeno ukrajinsko letalo in sožalje sorodnikom in prijateljem, tisti, ki so bili ubiti. Sedaj vidimo dneve protestov v državi, tudi zelo odločne besede vseh strani, tudi strani britanskega premijeja. ZDA se ne bi smelo umakniti iz jedrskega sporazuma. Ne strinjam se z Johnsonom, ki želi to nadomestiti s Trumpovim dogovorom. Razmere so zelo nevarne za zaščito vseh človekovih pravic globalno, še pa posebno pa najbolj ranljivih, to vedno vključuje otroke in ženske, moramo skušati umiriti razmere. Prosim vas, da to storite. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa minuta, gospod Grošelj, prosim. Spoštovani, <clears throat> zaostrovanje med Iranom in ZDA bi lahko ogrozilo ne le regionalno, pa tudi globalno stabilnost. Ne glede na verjetne ali manj verjetne scenarije krize bode v oči neopaznost Evropske unije. Evropska unija mora nujno okrepiti vlogo pri reševanju krize in napore za ohranitev jedrskega sporazuma. Kakršenkoli že bo razplet, bo ta vplival na nas ob sicer malo verjetni nadaljnji eskalaciji bo pomemben del evropske unije znotraj dosega iranskih raketnih sistemov hkrati pa bomo soočeni s povečanim begunskim oziroma migracijskim tokom na zunanjih mejah a tudi v primeru popuščanja napetosti še posebej ko bodo stekli posredni ali neposredni pogovori med zda in iranom mora imeti evropska unija pri tem ustrezno vlogo. kakršenkoli dogovor bo imel vpliv na energetsko varnost evropske unije za kaj tako zda kot iran želita postati pomembna dobavitelja zemeljskega plina ta pa bo imel pomembno vlogo pri doseganju našega strateškega cilja do leta dva tisoč petdeset postati brezogljična družba zato torej mora evropska unija postati akter ki bo odločilno sooblikovala rešitve v tej krizi. Spoštovane kolegice in kolegi. Nestabilnost, ki jo je sprožil boj generala Soleimanija, kaže, kako neustrezna je zunanja politika Evropske unije. Enostavno temelji na dobri volji, to pa je seveda zelo neučinkovito v takih razmerah. Gospod Borel, ne gre za kakšno osebno obtožbo ali pomankanje profesionalizma, gre za kontekst, gre za pravni okvir Evropske unije. Iranska ekonomija se razvija zelo slabo in tudi sestrelitev ukrajinskega letala seveda ne prispeva k umiriti razmer. Verjetno bo to pomenilo potem eskalacijo. Sedaj so ljudje na ulicah, Kje pa so obljube von der Leyen o geostrateškem ukrepanju? Ste poskušali deeskalirati? O Iraku in Iranu smo govorili že novembra. Mislim pa, da je pomembno resnično začeti ukrepati diplomatsko in najti politično rešitev. Zaenkrat se ni storilo še nič potrebno bo kaj storiti. Tudi gospod von der Leyen je prepozno podala izjavo po oboju Solemanja. Se oprečujem, ustaviti sem vas morala, ker eh, ste imeli samo minuto. Naslednji, gospod Lemadovski, minuta. Hvala lepa, predsedoča. Jedrski sporazum z Iranom je bil plot potrpežljive diplomacije. vojna in žrtve so vedno poraz diplomacije. To mora biti tudi del globalne strategije proti neširjenju jedrskega orožja. To temelji na enostavnem načelu. Bolj enostavno je delovati preventivno, nekomu, nekomu onemogočiti pridobitev jedrskega orožja, kot pa da ga mu ga potem odzamejo. Trump se je pri Sejoni Koreji odločil za drugačno pot. Tako da tudi mi imamo veliko odgovornost v tej regiji. Iran je država 18 milijonov prebivalcev, zelo mlada populacija. Spoznal sem Iran, kajti deloval sem v Iranu. In ti ljudje želijo živeti svoje življenje, ne nujno tako, kot jim to govori Ajatola. Torej, imamo možnost mirnega sodelovanja. To mora biti strateški cilj našega sodelovanja. Hvala lepa. Minuta, gospod Benifej. Hvala lepa, predsedujoča. Eskalacija med Iranom in ZDA po uboju generala Sulejmanija je seveda zaskrbljujoča. Jedrski sporazum je v bistvu največji rezultat zonanje politike zadnjih let. Potrebno ga je ohraniti. Trump seveda sedaj misli, da ta sporazum ni več potreben, mi pa ga potrebujemo spoštovati, ga je potrebno, kot ste dejali, visoki predstavnik in to pravičeno. Je potrebno ukrepati, ne pozabimo tudi. Prebivalci Irana že mesece protestirajo zaradi težkih ekonomskih razmer in sankcij ZDA, ki vodijo do velike represije. in potem tudi se strelitev letala. Tudi to je potrebno omeniti. Iran mora prisluhniti svojim ljudem. Ti si želijo demokracije, zaščite človekovih pravic. In to si želimo tudi mi. To mora biti del dialoga z Iranci. Hvala lepa. Sedaj pa minuta. Gospa Bonfrisko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Visoki predstavnik, kolegice in kolegi. Neka želja tli v srcih Irancev, kljub režimu, katerem, pod katerim živijo. Želijo si varnosti, želijo si blagostanja in miru. Protestniki so tisti, ki to zahtevajo. In to že kar nekaj mesecev v Iranu. Narediteli pa so na gruha ušesa tukaj v Evropi in globalno. Stotine in stotine mrtvih je je to tista pravna država, ki bi jo naj branili? Kaj pa naša pomoč, ki neposredno zagotavlja humanitarno pomoč tem minuta. Hvala lepa. Kaj se dogaja v Iranu in Iraku? Nevarne stvari. To nas skrbi. Kot Evropska unija moramo biti odloč, odločni in enotni. Zato moramo jasno izrači določene stvari. V boj generala Soleimanja strani ZDA je bilo noro dejanje, ki ga moramo obsoditi. To krepi sovražnike demokracije. danes, ne smemo ponavljati napake, da bi zavrgli jedrski sporozum, kajti bolj kot kadarkoli je ta sporozum zelo pomemben, kot je dejal visoki predstavnik. Za nas je to lakmusov test. Tako v Iraku kot Iranu obstaja civilna družba, ki si želi preglednosti demokratičnega razvoja in spoštovanja pravic podpreti moramo vse, ki podpirajo diplomatske in politične poti. Izogniti se moramo še večji eskalaciji in poslabšanju razmer. Hvala lepa. Sedaj pa minuta in pol, gospod Picula. Prije svega želim izraziti... Hvala. Najprej bi želel izraziti sočutje družinam tistih žrtev, ki so umrle v letalski eh, sestrelitvi. Takšni incidenti lahko ogrozijo splošno varnost in to, kar kaže podpiram temeljito preiskavo te države in tudi vseh državah, kjer, eh, odkudar prihajajo drž, eh, žrtve. Treba je deskalirati ta spor in se vzdržati od enostranskih ukrepov, kajti to vpliva na regionalno in globalno varnost. Oboj generala Sulejmanija, ne glede na njegovo delovanje povezano z zločini in številnimi žrtvami, je odprl, odprl Badorino skrinico. Nažalost, to, prihodni, eh, prihodne eh, volitve v Iranu in ZDA predstavljajo dodaten Eh, izziv. Upam, da umik eh, ameriških sil ne bo izval novih eh, žrtev. Podpira, podpora iranskemu sporazumu torej predvedeva, da se bodo spoštovali obstoječe obveznosti in tudi trgovi, humanitarni pogoji. Evropska unija mora predlagati takšne rešitve, ki bodo vključevale iransko spoštovanje jedrskega sporazuma. Tako bomo dosegli mir in varnost. Iran mora uh, prenehati izvajati nasilje nad protestniki, ki ga spremljajo zadnjih nekaj dni. Menim, da je čas, da govorimo tudi o transatlantskem sodelovanju v močno spremenjenih okoliščinah. To je nujen del uh, formule za trajno varnost in mir. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v postopku pritegnite pozornost predsednice. Smo prejeli veliko prošenj, zato bom morala omejiti število govornikov na politi po političnih skupinah. Začeli bomo z gospodom Zverom za minuto. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsedujoča. Že leta spremam, spremljam prizadevanja iranske opozicije za eh, njen boj za demokracijo in pa svobodo. Eh, tudi v evropskem parlamentu smo jim večkrat zadnja leta namenili nekaj pozornosti eh, vendar eh, visoka služba evropske unije za varnostno in zunanjo politiko ima nekoliko drugačen odnos do njih. jaz sem prepričan da bi morala evropska unija bolj se jasno postaviti na stran evroatlantskega zavezništva ne pa da poskuša nekako posredovati med zda in pa iranom med državo demokracije in svobode in na drugi strani državo ki je lani v protestih ubila eh, tisoč petsto ljudi dvanajst tisoč jih je zaprla letos je zadnje dni je prav tako zelo nasilna proti eh, eh, protestnikom medtem je še napadla ameriška oporišča sesula ukrajinsko letalo in tako naprej. tukaj nimamo kaj izbirati ali biti posrednik med dvema akterjema ampak

Naša prizadevanja morajo biti usmerjena v to, da se pomirijo razmere in da prispevamo k temu, da se zmanjšajo napetosti. Podpreti je treba deeskalacijo, eh, kajti priča smo bili smrti generala Sulejmanja. Ne glede na to, kdo je bil, moramo razumeti, da eh, so se da je to privedlo do vrste novih ukrepov. Biti moramo tudi kritični do ZDA, vendar pa moramo biti partnerji tudi z drugimi državami. Poskrbeti moramo, da se bo vsa naša energija usmerila v dobre odnose z ZDA, kot tudi z drugimi državami, vključno z Iranom podpreti je treba nadaljni obstoj jedrskega sporazuma, saj bi vsakršno stopnjevanje napetosti, ne da sploh omenjamo eskalacijo do ravni o, vo, vojne, bilo neproduktivno. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Avstrijevičius, izvolite. Kičija. Hvala, gospa predsednica. Iranski režim si zasluži sankcije za krvava dejanja zoper svoje ljudstvo, ki protestira na ulicah. Prav tako pa za vojne zločine, ki je so pripeljali do sestrelitve ukrajinskega civilnega letala. Evropska unija bi morala izvajati sankcije zopar iranski režim in podpreti civilno družbo in opozicijo v tej državi. To, da je tiho in nedejavno, pomeni, da podpiramo iranski režim, ki bo tako storil nadaljna kriminalna dejanja in s tem povzročil še več nestabilnosti v regiji. Treba je priznati določene napake, ki jih je Evropska unija storila eh, v zvezi z Iranom, kajti bila je preveč optimistična in bila tudi preveč umirjena v svoji politični drži. Hvala lepa, gospa Konečna, za minuto. Děkuji, paní předsedající, vážené kol- Hvala lepa, gospa predsednica, drage kolegice, kolegi. Tukaj se v parlamentu moramo zavedati in uvideti, da kako pomembna je mednarodna politika. Ni prav, da toleriramo um,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 žvižgamo zopr uh, sovražnikov ekipo. Pri spoštovanju človekovih pravic ne smemo imeti dvojnih standardov, ne bi se smeli bati kritizirati tistih, ki kršijo pravila. Uh, zadnja dejanja v Iraku kažejo, da je ZDA jasno kršila mednarodno pravno, gled, pravo. Glede tega ni uh, dvoma. Iran pa je se strelil v civilno letalo in tudi to je treba obsoditi. Naša naloga v parlamentu ni, da uh, tukaj branimo ZDA ali uh, Iran. Vsekakor moramo eh, jasno spregovoriti, kadar se krši mednarodno pravo. Leto 2020 se ni dobro začelo. Če ne bomo obnovili zaupanje v mednarodno pravo, se morda tudi ne bo dobro končalo. Res je, smo na križišču, smo na razpotju, vendar ne na razpotju med ZDA in Iranom, temveč med mednarodnim pravom in kaosom. Izberimo pravilno. Hvala.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 Uh, uporabljati zastavice v plenarnem, uh, plenarni dvorani, češ da bi to naj um, bilo nespremljivo. Kar zadela Iran, jedrski sporazum je dober rezultat evropske diplomacije, vendar pa moramo reči, da se vse zlo, ki se dogaja na bližnjem vzhodu, vzhodu pravzaprav uh, pojavlja zaradi agresije ZDA, ki očitno ignorira mednarodno pravo, izvaja teroristične uh, ukrepe oziroma dejanja zoper politiko drugih držav. In pozivam Evropsko unijo naj uh, obsodi teroristični napad uh, ZDA, prav tako kot obsodite teroristične napade drugih držav. In prosim, nikar uh, ne stopajte uh, proti to vrstnim uh, krvavim dejanjem. Hvala lepa, gospod Basesko, za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Kar zadeva spor med ZDA in Iranom, menim, da bi morali tukaj se nasloniti na resnico. Resnica je, da je bil general Soleimani eden od organizatorjev uh, napada zoper uh, veleposlaništvo v Teheranu in bil je umorjen na iraškem ozemlju. To je torej kraj, kjer se je ta teroristični dogodek zgočil. In po našem mnenju je to pokazatelj, da moramo braniti jedrski sporazum. Zdi se, da je to naše stališče, ampak moje stališče pa je naslednje. Iran ne bo spoštoval jedrskega sporazuma. Še naprej bomo izkazovali solidarnost s teroristično državo. Tako da moramo razmisliti o naši solidarnosti. Ne moremo vedeti, ali. Uh, bomo lahko delovali solidarno za teroristično vlado, ki deluje zopr nas v tem uh, okolju. Hvala lepa za minuto, gospod Lopes Aguilar. Alto reprezentante Borrell, las... Visoki predstavnik, gospod Borrell, 176 žrtev, ki so umrle v sestrelitvi letala Eh, je dramatična posledica tega pristopa eh, ukrep in odzivanje. Resnica je bila priznana šele, ko je eh, kanadski predsednik vlade objavil poročilo tajnih služb. Na ducete teh, ki so umrli, so bili kanačani in evropejci, ampak večina žrtev je bila Irancev. Posledica tega je, da se, so zaprli internet, eh, tudi protesti se nasilno zatirajo, obstaja tveganje, da bo izbruhnila vojna v regiji in vse, kar lahko Evropski parlament zdaj stori, je, da podpre vse diplomatske napore, ti, ki jih vodite vi v imenu Evropske diplomacije in da tako, da bo Evropska unija lahko storila vse, kar bi lahko, da bi ta eskalacija ne šla še dlje. Hvala, gospod Aleksandrov Jordanov, pa je na zadnji govornik, izvolite. ако деескалацијата не успее, имаме ли визија? Хвала липа. Че не бо zmanjševanja napetosti, če se situacija ne bo umirila, ali imamo na voljo kakšen drug akcijski načrt, potrebujemo rezervni načrt. Ni zadosti, da izrekamo sožalje družinskim članom žrtev, nesreče z ukrajinskim civilnim letalom. Ne, to je diktatorski režim in jim moramo zelo jasno reči, če boste nadaljevali s takšno politiko, potem bomo posedovali naš odgovor. Um, in to mora biti še en uh, puščavski vihar, kot se je to zgodilo v preteklosti. Iranci so bolj aktivni kot pa mi in res je čas, da podpremo iransko opozicijo protiameriško razpoloženje, ki ga slišimo marsikje, tudi tukaj v plenarni dvorani, ogroža ne samo ZDA, ampak vse nas, tudi tukaj v Evropi. In moramo še vedno ostati um, zraven ZDA in jih podpirati. Thank you very much. And now... Najlepša hvala. Zdaj pa bi želela predati besedo znova podpredsedniku, visokemu predstavniku, gospodu Borelu. Izvolite, gospod Borel. Bon, ça a été un... Hvala lepa. Veliko različnih stališč sem slišal, zelo zanimiva, ampak zelo raznolika mnenja so bila to. No, če me bo kdo povprašal, kakšno pa je mnenje Evropskega parlamenta, potem malce pogledam okoli in ne vem, kaj reči, od eh, zelo leve do zelo desne, od eh, bele do črne in mislim, da vidimo, je, da je ta iranska kriza um, zelo nevarna za vse, tudi za nas. Kot prvo naj povem, da nišče ni izstopil iz iranskega jedrskega sporozuma JCPOA. Nišče ga ni zapustil um, sveda sam mislim, da um, moramo ohraniti iranski sporazum, um, tudi svet za zunanje zadeve um, ima takošno mnenje. Minister za zunanje zadeve in pa premije iz druge kraljestva uh, je sicer poslal pismo v drugačni smeri, um, ampak vseeno, uh, eh, za me je bistveno pismo, to je uradni dokument in sam potem moram to pospremljati z ukrepi. Sedaj so predlagani ukrepi, um, da ne opustimo iranskega dogovora. Um, in da Obama dogovor zamenjamo s Trumpovim dogovorom. Ne želi ohraniti ta jedrski sporazum in želijo ohraniti mirovni postopek, tako da bomo še vedno imeli vzvod oblasti v sodelovanju z Iranom. Nihče ni zapustil JCPOA-ja. Tudi mednarodna agencija za jedrsko energijo še vedno spremlja to, kar počne Iran na jedrskem področju. JCPOA je tudi upisan v resolucijo Varnostnega sveta OZN. Uh, eh, to ni bilo napisano čez noč tukaj v Evropi. Ne, deset let je trajal celoten postopek pisanja dokumenta in um, ta dokument je potem sprejet z resolucijo OZN in še tega ni razveljavil, še vedno je to živ dokument. Zato nek eh, žite s prstom eh, name, češ, eh, premisliti si morate, gospod Borel. Ne gledajte tukaj, nisem zato, da bi razlagal to, kako sam razmišljam, ampak želim povedati to, kar je napravil svet za zonane zadeve po dolgih razpravah in pa kakšno je bilo pismo treh ministrov. To defend Seveda si zelo prizadevamo, da bi obranili suverenost eh, Iraka in tudi njegovo ozemljsko celovitost. Pomen odgovornosti v Iraku, pa mora, torej Iračani pa morajo prevzeti tudi odgovornost za svoje notranje politične reformne procese. In ko meni govorijo, naj storim vse, kar lahko in da uporabim vsa diplomatska orodja in naj se pogovarjam z vsakomor, no, vsakom, vsakdo pomeni vsakdo, zato, da bi našel eh, dosegljivo regionalno rešitev. To razumem kot povabilo na stanem v stiku z iraško vlado, ampak trenutno je iraška vlada začasna vlada, ampak ta sestanek je potekal v petek in takoj, ko sem potem ostal v stiku z iraško vlado, vlado, čeprav je začasna, torej v ponedeljek, me je, pod, je bil tukaj podpredsednik um, iraške vlade tukaj in se je posvetoval z uh, generalnim direktorjem uh, službe za zunanje evropsko delovanje in smo se dogovorili, da moramo storiti več. In nekdo me je vprašal, kako in kaj lahko storimo še več. No, tako da razvijemo uh, pridružitveni sporazum, uh, ki smo ga podpisali. Bil je že eh, ratificiran in začel je veljati leta 2018. Že samo s tem dejanjem smo veliko postorili, že s tem je, eh, se odpirajo številne možnosti. Tam imamo misijo, lahko jo ukrepimo. Ta pridružitveni sporazum odpira vrata mnogim odnosom, trgovinskim, varnostnim, gospodarskim odnosom. Sveda se moramo odločiti, kaj bomo storili z vidika eh, skupne obramne in varnostne politike z misijo, ki jo imamo tam. Ena od možnosti bi bila, da to misijo okrepimo, tako da bi se iraška vlada lahko izognila temu, da bi država razpadla. Kajti potem, ko sem poslušal vse vas, razumem, da se vsi povsem zavedate res dramatičnih posledic, ki bi lahko nastopile za našo varnost, če bi v Iraku izbruhnila kriza v smislu krize, ki smo ji priča v Siriji. Zato bo v naslednjih tednih in dnevih se diplomatsko posvetoval z Iračani, jim ponudil našo podporo in pomoč, tako da bi še naprej lahko reformirali procese v svoji državi in da ne bi izgubili vsega napredka, ki je bil ustvarjen v zadnjih letih. Lahko se seveda na dolgo in široko pogovarjamo o tem, kakšna bo prihodnost, ampak trenutno je jasno zlasti eno. Iran danes ni jedrska moč in to po zaslugi JCPOA. In ne vidim, kako bi lahko pripravili in sklenili alternativen dogovor. Ne vidim te možnosti. Vsi govorijo o tem sporazumu, nekateri izmed vas ste.